Voilà, je vous propose de... Predlagam, da začnemo in sicer z glasovanjem. Eno samo glasovanje nas čaka. Par sekund bomo še počakali, da sedete na svoja mesta. Okay, Tako, čaka nas glasovanje o socialni in teritorijalni koheziji. Začenjamo z glasovanjem. Če bi se gospod Lenarc, prosim, usedel. Meneer Lenarc. Gospod Lenarc. Eh? Čaka nas glasovanje, prosim, če sedete. Predlagam, da zdaj začnemo. Kompromis sedem za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis osem za, proti, vzdržani vzdržani, sprejet. Predlog 51 v treh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi, te, želite, da preverimo, prav bomo preverili prvi del predloga 51. Il y a un PP en trop. En glas je le spreveč imamo. Donc c'est accepté. Sprejet drugi del je brezpredmeten. Tretji del za, proti, vzdržani. Tretji del je sprejet. Predlog 63 v dveh delih. Prvi del, kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjen. Drugi del je brezpredmeten. Kompromis šest za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 38 za, proti, vzdržani, sprejet. 39 za, proti, vzdržani, sprejet vzdržani, sprejet. 40 za, proti, vzdržani, zavrnjen, predlog 41 za, proti, vzdržani, sprejet, predlog 42 za, proti, vzdržani, sprejet, 43 za, proti, vzdržani, sprejet, predlog 42 za, proti, 45 za, proti, vzdržani. Bomo preverili z elektronskim glasovanjem, če se strinjate. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog 48 za. Proti vzdržani. Zavrnjen. 49 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 50 za, proti, vzdržani, sprejet. 52 za, proti, vzdržani, sprejet. 53 za, proti, vzdržani, sprejet. 54 za, proti, vzdržani, sprejet. 55 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 9 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 10 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 64 za, proti proti, vzdržani, sprejet, predlog 66 za, proti, vzdržani, sprejet, 68 za, proti, vzdržani, sprejet, kompromis 11 za, proti, vzdržani, sprejet, 75 za, proti, vzdržani, sprejet predlog 76 v treh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejet drugi del za, proti, vzdržani, bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Konec glasovanja. 23 za, 21 proti. Tretji del za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 77 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 79 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 80 za, proti, vzdržani vzdržani, sprejet. Predlog 82 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog, želite, da preverimo, 82 predlog spremembe, prav glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Pri elektronskem glasovanju pa je nažalost pokazalo, da ni elektronskega glasovanja. Gospod predsedujoči, ni šlo za elektronsko glasovanje, šlo je za glasovanje o preverjanju, zato morate upoštevati, da nekdo ni glasoval, ker ga ni v dvorani. Sorry, but... Se opravičujem, ampak smo glasovali. Glasovanje ni bilo jasno. Prosili smo za elektronsko glasovanje, da preverimo. Še pred glasovanjem bi morala kolegica povedati, da ni ustavila glasovalne kartice. Zadevo smo zdaj preverili in je konec. Se opravičujem, ampak sam sem predsedujoči in glasovanje je pokazalo, da je zavrnjeno. 23, 83 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 1. Želite, da preverimo glasovanje o 83. predlogu spremembe, prav glasujemo elektronsko. Non, c'est la même chose. Le vote est clos. Konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromis ena za, proti vzdržani. Sprejet. Predlog šest za, proti vzdržani. Sprejet. Kompromis tri za, proti vzdržani vzdržani sprejet. Kompromis 2 za proti vzdržani sprejet. Predlog 13 za proti vzdržani zavrnjen. 14 za proti vzdržani sprejet. 15 za proti proti, vzdržani, sprejet. Predlog 16 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 4. Želite, da preverimo predlog spremembe 16, glasujemo elektronsko. Glasujte, prosim, konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. Kompromis 4 za proti, vzdržani, sprejet, kompromis 5, za, proti, vzdržani, sprejet, predlog 27 za, proti, vzdržani, sprejet, predlog 28 za, proti, vzdržani, zavrnjen, predlog 29 za, proti, vzdržani, sprejet, 30 za, proti, proti, vzdržani, zavrnjen. In še končno glasovanje glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Predlog je sprejet. Čestitke poročevalki. C'est quand quand ça joue Bomo počakali par sekund, da kolegi, ki želijo dvorano zapustiti, to tudi storijo. težjim. Tako, predlagam, da zdaj začnemo z deveto točko na dnevnem redu. Prosim za malo tišine. Lahko začnemo. Hvala lepa. Začenjamo z deveto točko na dnevnem redu. Gre za predstavitev študije o vključevanju beguncev v Grčiji, na Mačarskem in v Italiji. Besedo predajam kolegici za približno 15 minut, da predstavi. Izvolite. Mr. President, uh, eh, di... Hvala lepa. Mm. Ta študija predstavlja mm, primerjavo zadnje politike razvoja situacije pri sprejemu beguncev v treh državah, je Italiji, Grčiji in na Mačarskem. Želeli smo videti, kaj se je dogajalo v zadnjih treh letih, kakšen je bil pritok in kakšne vrste politik so se izvajale v teh treh državah in s katerimi izzivi so se spopadale. Želeli smo si pogledati tudi vlogo evropskega financiranja ter kako so ti prihodi vplivali na javno mnenje glede beguncev in migrantov. Poročilo temelji na analizi dokumentov, ki so bili na volje in trih eh, poročil, specifičnih poročil o državah, ki so bile vključene v raziskavo. Mikrofon. Okay. So I came here as a Hungarian MEP to Tukaj sem kot uh, eh, mađarska poslanka, rada bi z interesom spremljala to predstavitev in zato vas prosim, gospod uh, predsedujoči, da poskrbite za mir. Uh. Ljudje se obnašajo kot v kavarni, glasno se pogovarjajo in zelo težko ali skoraj nemogoče je poslušati predstavitev. Zato prosim, da kolege zaprosite, da svoje pogovore in klepete nadaljujejo v kavarni in pustijo tistim, ki jih to poročilo zanima, da prisluhnejo predstavitvi. Absolutno se strinjam. Gospa, izvolite. Eh, Kar vam bom zelo nakratko predstavila, imam na voljo samo 10-15 minut, so osnovne ugotovitve primerjalnega poročila in eh, tudi poročil o državah, ki so na voljo tudi na spletni strani. Najprej nekaj o pritoku državah. Pri teh treh državah eh, so podobnosti, kar zadeva njihov položaj na migracijskih eh, poteh, kažejo pa zelo različne pristope k sprijemu in eh, vključevanju prosilcev za azil in beguncev. Vse tri države so od leta 2015 doživeli zelo velike povečanja prihoda migrantov. kar ni bilo pričakovano in te države nimajo veliko izkušenj s tem, eh, kako sprejemati in vključevati prosilce za zaliv, za azil in begunce. Gre pa tudi v vseh treh primerjih za tranzitne države, ne gre za namembne države. Ljudje pridejo v te države in želijo nadaljevati pot eh, v eh, druge kontinentalne ali severne države. Povečuje se tudi stopnja zavrnitev v teh treh državah primerjavi z evropskim poprečjem, ko gre za sprejem odločitev o prošnjah za azil. Če si nakratko pogledamo situacijo v posameznih državah, omenjali sem že glavne podobnosti, so pa tudi velike razlike. Grče je glavna stopna točka na vzhodno sredozemski poti. Leta 2016 in 2017 eh, je bila ena prvih eh, evropskih eh, držav pri številu prošen za azil v primerjavi z številom prebivalstva. Šlo je za dvakratno povečanje v primerjavi z povprečjem. Sestava je nekoliko drugačna kot pri drugih dveh državah, imajo bistveno večji delež žensk in mladoletnikov, mlajših od 18 let ki predstavljajo skoraj 40 odstotkov, kar je zelo malo v primerjavi s 13 odstotki v poprečju Evropske unije. Večina eh, prosilcev prihaja iz eh, Sirije, eh, predvsem gre za prihode družin v leto 2016. Iz tega razloga eh, mladoletniki brez spremstva predstavljajo manjšino v primerjavi z eh, povprečjem eh, Evropske unije 12 odstotkov primerjavi z 15,9 odstotkov. Stopnja priznavanja je zelo nizka, leta 2016 je znašala manj kot 24 odstotkov v primerjavi z skoraj 61 odstotki v Evropski uniji. Mačarska je oziroma je bila glavna vstopna točka na zahodno-balkanski poti. Eh, vrh eh, so prošle za azil dosegle 2015, ko je bila Mačarska država za največjim eh, pritokom prosilcev za azil v Evropsko unijo. Prišli so do 14 odstotkov vseh prihodov v Evropski uniji. To je bil velik delež na odsotek prebivalstva 18 na tisoč prebivalcev, torej najvišja stopnja v Evropi. Po tem vrhu je Mačarska zaprla svoje meje in od leta 2016 je število prosilcev padlo z 177 tisoč na 29 tisoč prebivalcev in potem 4 tisoč v leto 2016. Eh, Največja skupina na Mačarskem prihaja iz Afganistana in Sirije, gre predvsem za mlade moške. Sestava je torej drugačna kot, primerja, kot v Grčiji. V letu 2016 je Mačarska zabeležila tudi najnižjo stopnjo priznavanja, samo 8,4 odstotkov povprečje v Evropski uniji je bilo 60 odstotkov približno. Italija je spet drugačen primer eh, kot eh, Mačarska in eh, Grčija. Je osnovna vstopna točka na centralno sredozemski poti. Največ prihodov je bilo leta 2016 in 2017. Gre za drugo državo po Nemčiji, po število prosilcev za azil, ne glede deleža v prebivalstvu. Italija namreč bistveno večja od prejšnjih dveh držav. Italija je tudi ena od držav z največjim številom prihodov mladoletnikov brez spremstva. Večina prosilcev prihaja iz Afrike, sploh iz Nigerije bistveno več kot pri drugih dveh državah eh, članicej, pa je mladih eh, odraslih. 80 eh, odstotkov je starih 18 do 34 let, 85 odstotkov pa je moških. V Grčiji pa je skoraj 40 odstotkov žensk. Popolnoma drugačna sestava. Eh, prosilcev. Splošna stopnja priznavanja eh, v letu 2016 je bila višja kot pri drugih dveh državah. 39 odstotkov, še vedno pa bistveno pod eh, povprečjem Evropske unije, ki znaša 60 odstotkov. Kako se je razvijalo sprejemanje in vključevanje v teh treh državah? Eh, gre za to, da so te tri eh, države, države prihoda, vstopa, torej se osredotočajo predvsem na prvi sprejem, ne pa toliko na integracijo, na vključevanje. Eh, pristop pa je zelo raznolik v teh državah. Italija predvsem, deloma pa tudi Grčija, poskušajo izboljšati sisteme sprejema in vključevanja širijo svoje ustanove, svoje storitve, poskušajo poenostaviti postopek priznavanja, zato da bi pospešili proces od prošnje do sprejema, tako da lahko begunci takoj začnejo iskati delo in se poskušajo čim prej vključiti v družbo še posebej v Italiji, spreminjajo pristop in poskušajo eh, vključiti bistveno eh, bolj kot eh, prej regije in tudi lokalne skupnosti. Torej gre za večje vključevanje lokalnih oblasti pri sprejemu in integraciji. Mačarska pa ima popolnoma drugačen pristop. Po Eh, velikega vala v letu 2015, se boste spomnili, je bila mačarska država z največjim prihodom. Takrat je zaprla svoje meje, postavila eh, zidove in zmanjšala in znižala se tudi javna podpora, znižala se javno financiranje. Tako da se je večina ukrepov za sprejem in vključevanje izvaja preko nevladnih organizacij. Če si pogledamo ta indikator za mednarodno primerjavo o politiki integracije za migrante, kjer so nekoliko starejši indeks, vendar je reprezentativen, ta kaže za leto 2014 v Italiji nekaj eh, više številke kot poprečje Evropske unije, pri čemer sta bila pa Mačarska in Grčija pod eh, ravnjo Evropske unije. So pa tukaj težave z ukrepi vključevanja in sicer predvsem zaradi pomekljivih izkušenj, ki jih imajo te države, eh, predvsem Grčija, deloma tudi Italija pri vključevanju, upravljanju z velikimi eh, valovi prihoda posilcev za azil in beguncev, zato imajo težave z zaostankom eh, pri izvajanju postopkov večina prosilcev za azil. Celo dolgo čaka za zaključek eh, postopka. Grčija, deloma pa tudi Italija, imajo na tem področju premale administrativne zmogljivosti, je pa tudi premalo sodelovanja med vsemi službami, ki bi morali biti vključene pri sprejemu in vključevanju prosilcev za azil in beguncev. Od velikih težav je pomankanje namestitev za prosilcem za azil in begunce. In zelo malo vlaganja v ukrepe za vključitev na trg dela. In to zato, ker Grčija in Italija predstavljata države, ki jih je gospodarska in finančna kriza najbolj prizadela. To je vplivalo na celotno prebivalstvo in to še otežuje integracijo. Nadaljni problem je pomanjkanje financiranja in eh, vse eh, bolj negativen odnos eh, do prosilcev za azil in beguncev v vseh treh državah. Čez nekaj minut vam pokazal tudi nekaj podatkov glede tega. Pogledali smo si tudi, kaj je na voljo, to je pravzaprav pregled tega, kar je na voljo stroški sprijema in integracije ugotavljamo, da se te tri države so očajo z zelo kratkoročnimi fiskalnimi stroški za sprijem posprosilcev za azil. Pričakujemo pa, da bodo dolgoročni stroški za integracijo vedno nižji kot v namembnih eh, državah, eh, kjer izvaja največji delež integracijske politike. Mednarodni denarni eh, sklad eh, ocenjuje, da prihaja do velikega povečanja stroškov na kratki rok eh, v Italiji in Grčiji, na Mačarskem pa ostanejo pod poprečjem Evropske unije. Kar zadeva financiranje, glavni sklad, ki se tukaj uporablja, je sklad za azil, migracije in eh, vključevanje, ki se uporablja predvsem za financiranje eh, prve faze hm, procesa eh, vključevanja. Na italijanskem poskušajo okrepiti sistem sprejema prosilcev za azil, na mačarskem sredstvo uporabljajo predvsem za izobraževanje, za jezikovne tečaje in za socialno vključevanje priznanih beguncev v Grčiji pa eh, so imeli težave pri uporabi sredstev tega sklada. Tako da šele začenjajo uporabljati eh, ta eh, sklad za svoje politike sprejema integracije. Gre tudi za uporabo sredstev iz Evropskega strukturnega in investicijskega sklada, še posebej socialnega sklada v Italiji in Grčiji za podporo dolgoročnim eh, politikam vključevanja za vlaganje v izobraževanje, zaposlovanje in nediskriminatorno politiko. Eh, socialni sklad ni specifično namenjen eh, prosilcem za azil in beguncem, vendar pa zajema tudi financiranje ukrepov, ki so namenjeni tem skupinam ljudi. Tako da so prosilci za, za azil in begunci vključeni v te ukrepe, ki se financirajo iz sklada. Ozirovali smo, da so tukaj problemi, kar zadeva javni odnos do odnos javnosti do prosilcev za azil in beguncev. Problem je v tem, da se veliko število prihajajočih migrantov skoncentrira na manjših eh, območjih ob meji Grči na otokih eh, v Italiji na jugu, na Mačarskem, na meji z Srbijo. Ker je toliko prihodov na tako majhna področja, se poslabšuje odnos eh, do prosilcev za azil in begoncev, kar pliva seveda na celotne evropske tokove. Tukaj imamo velik delež negativnega odnosa. Tukaj so rezultati eh, študije Eurobarometa iz 2016. Eh, Tukaj imamo više številke kot 2016. Eh, v poprečju Evropske unije 81 odstotkov, na Mačarskem 70 odstotkov, v Grči in 69 eh, odstotkov v Italiji. Verjetno se to negativno mnenje še povečuje, sploh pa v Italiji. To poslabšanje javnega odnosa in političnega mnenja celo negativno vpliva na socialno kohezijo in politično vzdušje. Še nekaj, kar izhaja iz eh, študije Eurobarometra – pa je, da um, javnost uh, čuti, da je zapuščena. To se pravi, da se čutijo prepoščeni temu problemu, da se morajo sami ukvarjati z njim. Vedno večji delež pa je tudi eh, ljudi, ki si želijo močnejšo in boljšo skupno evropsko politiko za migracije in eh, bolj pošeno delitev odgovornosti. Kar pa zadeva prihodne izzive, tukaj je potreba po zmanjšanju pritiska na obmejna območja in po bolj pošteni, po razdelitvi prosilcev za zil in beguncev, po razdelitvi državah članicah Evropske unije. Prav tako je treba podpirati države pri izboljšanju svojih eh, zmogljivosti, treba je izboljšati sprejem in eh, tudi vključevanje in zmanjšati razlike med regijami. Prav tako je treba vplivati na javno mnenje v pozitivni eh, smeri, tako da bi zagotovili, da se bodo v lokalnih skupnostih in tudi na zasebni ravni eh, begunci bolje sprejemani. To torej izhaja iz eh, te primerjalne analize, potreba po več koordinacije in eh, sodelovanja med evropskimi institucijami in državami in članicami, večja vloga evropskih institucij pri podpori poštene porazdelitve prosice za azil med državami članicami in bolj učinkoviti ukrepi za vključitvijo eh, lokalnih in regionalnih oblasti. Te oblasti si tudi želijo večje vloge pri oblikovanju te politike in eh, zato jim moramo pomagati, da izboljšajo svoje zmogljivosti na tem področju. Tukaj tudi potreba po delitvi stroškov in eh, integracije po Evropi in razvijanje pozitivnega odnosa k integraciji in uh, vključitev v skupnosti. Prav tako pa moramo izboljšati izvedanje ponadkov in spremljanje situacije tako na državni kot tudi regionalni in lokalni ravni. S tem bi zaključila, bom pa z veseljem odgovorila na vaše vprašanje, če jih imate. Hvala, gospod Samek. Gospoda Kazen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 države, ki jo zajema ta študija, sicer z Mačarske. E, v tej študiji je nekaj pripomp, e, ki vsebojejo negativne pridevnike e, in mislim, da to ne pomaga naši trenutni razpravi, kajti gre za pomembna vprašanja. Mislim, da je zelo pomembno ugotoviti, da potrebujemo jasne pojme priseljenci, begunci, ilegalni priseljenci, ekonomski begunci, skratka zelo veliko pojmov je, eh, ki jih eh, mešajo med seboj. Za Mačarsko je pomembno in to vedno znova ponavljam tudi v Evropskem parlamentu, da je potrebno razlikovati, kaj, kaj pomeni in sicer je treba te pojme pojasniti. Eh, mislim, da moramo ljudem pomagati tistim, ki so upravičeni do azila in zaščite na osnovi mednarodnih eh, pogodb. Mačarska migracijska politika eh, temeli na zaščiti mačarskih zunanjih meja. Mačarska je relativno majhna država in Slišali smo tudi nekaj o stroških integracije. Mačarska namenja za integracijo manj kot druge države. Hkrati pa želim povdariti, da je Mačarska sama financirala ograjo na meji. Ta ograja je Eh, zagotovila legalen prihod migrantov in stala je 800, tis, 800 eh, milijonov evrov, vendar pa se Evropska unija ni pokazala za solidarno. Z eh, to ograjo pomagamo tudi drugim državam za to, da se zmanjša migracijski pritisk. Še enkrat želim povdariti, da podpiramo eh, dostojno, legalno migracijo, skratka migracijo, ki je vezana na eh, mednarodne pogodbe in poteka po legalni poti. Skratka, če ljudje prečkajo mejo po legalni poti in zaprosijo za azil, Mačarska to vrstno migracijo podpira. Zato postavljamo vprašanje. Zdi se mi zelo zanimivo. Eh, Grčija je geografsko bližje Eh, bližnjemu vzhodu in tam je bilo manj prosilcev za ozil kot v srednji Evropi in na Mačarskem. Eh, kako eh, se je to zgodilo? So šli preko Grčije oziroma kako to, da niso vložili prošen za ozil v Grčiji, ampak na Mačarskem? Prva vloga ni bila vložena v Grčiji, ampak na Mačarskem. Kako se je to lahko zgodilo? Grčija je vendar bila prva država članica, ki so jo dosegli begonci. Eh, poleg tega pa je pomembno, da se ta proces stalno nadzira strani Evropske unije za mene osebno in za Mačarsko. In mislim, da govorim tudi v imenu svojih kolegic in kolegov, da moramo ljudem nuditi zaščito. Vendar pa moramo na vsak način pojasniti te pojme. In še zadnja zadeva, s katero se ta študija sploh ni ukvarjala, eh, prepričan sem, da se je treba problemov lotiti pri koreninah. Skratka, eh, obvladovali naj bi jih tam, kjer nastajajo. Boriti se je treba proti vzrokom za migracije. Tako zadeva Višegrajske države, Polsko, Češko, Slovaško in Mačarsko so vse te države investirale zelo veliko denarja v države izvora, zato da bi tam izboljšali gospodarske možnosti, zato da bi izboljšali možnosti izobraževanja, da bi ti potencijalni begunci ostali doma in da sploh ne bi odšli. No in še zaključna pripomba. Razprava eh, v EU še zaleč ni zaključena, vendar pa je pomembno, da je solidarnost fleksibilna, kajti ne obstaja ena sama rešitev. Namreč da eh, je treba begunce obvezno premestiti. In sicer mora države članice imeti opcije eh, eh, in potem izbirajo iz teh. In še zadnja pripomba. Nisem bil sicer ravno šokiran, vendar pa je bilo očitno, da je zelo veliko mladih ljudi in otrok med begunci. Mi eh, to vemo iz verodostojnih verov, da ne gre za otroke, ampak da gre za zlorabo podatkov, zato da bi lahko prijeli določen status. Če torej povzamem, mislim, da moramo torej uh, ugotoviti, da je treba migracijo uh, Eh, oblikovati na urejen način, zunanje meje treba zaščititi in eh, probleme je treba obladovati na kraju samem, da ljudje ostajajo tam, odkudar prihajajo. In eh, begunci, ki pa dejansko potrebujejo pomoč, morajo le to tudi dobiti. Hvala. Za SD ni nikogar v dvorani, za EKR prav tako ne. Gospoda Kalveša Mbuna ni v dvorani. Robert, oziroma se upravičujem. Robert. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej hvala lepa za predstavitev te študije. Zelo zanimivo vse skupaj. Bi pa rad zastavil vprašanje in podal še par pripomp. Najprej me zanima, če imate kakšne oštevilčene kazalnike glede stroškov, ki so nastali zaradi teh sprejemnih ukrepov za begunce. Še posebej me zanima porazdelitev stroškov med Evropsko unijo in državami članicami, kdo pravzame koliko. Če sem prav razumel, je v Italiji 85 odstotkov prevzela Italija, 15 odstotkov je financirala Evropska unija v teh treh državah, ki ste jih navedli, kjer se pojavlja ta stalen problem stroški, ali imate številke na voljo v zvezi s situacijo? To se mi zdi zelo pomembno, tako da bomo lažje razumeli, kakšen je naš delež odgovornosti oziroma neodgovornosti. Bom več povedal o tem kasneje. Zagotovo je treba govoriti o integraciji, ampak ko gre za sprejem beguncev, se strinjamo glede tega, da sprejem sodi v evropsko odgovornost, čeprav so nekatere države sprejele več beguncev kot druge. Vi ste podali primere predvsem pri državah, ki sprejemajo veliko beguncev. Prav imate, ko pravite, da imamo težave tudi z javnim mnenjem. Nisem del tiste skupine, ki meni, da ima javno mnenje na pačno razmišljanje, ne bom rekel, da ima javno mnenje pravo, ampak to so zagotovo vprašanja, pri katerih vemo, da se soočamo tudi za javnim mnenjem. Mi kot poslanci to še posebej vemo. Strinjam se s tem, kar je povedal mačarski kolega ravno kar. Ena od težav, ki jo imamo v zvezi z javnim mnenjem, je, da ne vemo natanko, ali govorimo o prihodu beguncev, ali govorimo o tem, da je treba tem beguncem dati status azilanta, ko ocenjujemo njihovo stanje, ali gre tu za prosilce za azil ali gre bolj za priseljevanje. Javnost je namreč zmedena glede tega. Za javnost namreč obstaja ta splošni pojav migracij, ki ga ne znamo nadzirati, tako da nekoliko mešamo stvari. Kar pa zadeva vprašanje beguncev tudi vrednotni sistem je tu pomemben, predvsem, ko gre za spoštovanje temeljnih vrednot Unije. Tu je imigracija nekaj povsem drugega in sproža tudi vprašanja, ki so vezana na zmožnost za integracijo oseb, ki bodo še prišle k nam, kako se bodo ti posamezniki vključili na trg delovne sile v Evropi. Tudi v svoji študiji, no, sam sem prebral francoski povzetek vaše študije in zadnji stavek v tej študiji piše, da bi morali osveščati o samem pojavu migracij, ampak to ni bistvo. Mislim, da je bistvo danes predvsem to, da izpostavimo prednosti priseljevanja, tudi ko govorimo o beguncih. Mislim pa, da je to vprašanje, ki bi ga morali ločeno obravnavati. Seveda vemo, da je to zelo težavno vprašanje. Tudi v Evropski uniji se o tem pogovarjamo. Financiranje prihoda in sprejema beguncev ter integracije beguncev, saj začasno, ni na enaki ravni, kot je financiranje postavljanja zidov in žičnatih ograj solidarnost pri financiranju je nekoliko drugačne sorte, se mi zdi. Se pa seveda strinjam tudi s tem, da in ja, mislim, da vsi, ki delajo na teh vprašanjih, to iskreno mislijo, da bi morali to vprašanje morali obravnavati pri viru. Pri beguncih in pri priseljevanju gre za ločene vprašanje. Pri migranti, gre za problem sofinanciranja držav v razvoju, ko pa gre za begunce, pa je problem v tem, da se v matičnih državah teh beguncev sistem ruši. Tako da je tudi odgovornost pri teh vprašanjih zelo različna. Zato bi rad zastavil še eno vprašanje. Prvo vprašanje je, kako, je kako so porazdeljeni stroški in drugo vprašanje je, v teh treh državah, ki ste jih ocenili, ali pri sprejemu beguncev upoštevajo ne zgolj vidik integracije teh prišlekov in integracijo beguncev, ki bi dobili stalno dovoljenje za prebivanje. Zanima me tudi, ali razmišljate o dolgoročnih vprašanjih v smislu, kaj se bo zgodilo, ko se bodo ti posamezniki lahko vrnili nazaj domov. Vprašanje beguncev je v državah, kjer so krize vsakodnevne, je nekaj, kar ne moremo obravnavati kot nekaj dokončnega, zato ker je v državah, odkudar prihajajo ti begunci, bila situacija zelo nestabilna, države so se uničevale. Ko pa bo nastopil trenutek, ko se bo stanje izboljšalo, bi morali razmisliti o tem, da se begunci vrnijo nazaj, nazaj v svoje matične države, takoj, ko se kriza zaključi. Hvala. Merci. Monsieur Benifaj. Hvala lepa. Thank you, uh, chair, and thanks to the policy department. Hvala lepa, hvala lepa tudi političnemu oddelku za predstaviti. Žal sem bil na drugem sestanku, tako da nisem mogel prisluhniti pristuhniti predstavitvi, sem pa prebral eh, poročilo in se vam zahvaljujem za opravljeno delo. Rad bi eh, podal nekaj pripomb. Brez dvoma integracija beguncev v našo družbo ključnega pomena za oblikovanje politike Evropske unije. Še vedno smo v resni situaciji, ki zahteva eh, stane politično prizadevanje na tem področju, sploh eh, pri zaključku azilnega svežnja Evropske unije. Posvetiti se moramo razpravam tudi v okviru večletnega finančnega okvira. Če bi pozabili na relevantnost tega vprašanja, bi naredili veliko resno napako, sam sem poročevalec za socialno vključevanje eh, beguncev in zato me veseli, da ste omenili tudi nekaj zadev, o kateri se govori v svojem poročilu. Gre za eh, za to, da vladujejo sprejemni eh, pri sprejemnih ukrepih kratkoročni, zaradi tega, ker nimamo financiranja za dolgoročne ukrepe. Seveda vidimo tudi razlike med politikami, ki jih sprejema Grčija, Italija in na drugi strani Mačarska. To kaže, da moramo ukrepiti naša prizadevanja za opredelitev dobro delujočega evropskega sistema, ki ne bo prepuščen posameznim državam, kar je na kocki soživljenja na 100 tisoče ljudi in tukaj gre tudi za. Eh, zadevo, ki je pomembna za Evropsko unijo, ne pa samo za posamezne države članice. Zdi se tudi jasno, da so sprejemni integracijski sistemi popolnoma odvisni od evropskega financiranja. E, to je bilo tudi povedano, preden sem prišel v dvorano. ESF in AMIF sta sklada, ki predvsem financirata te ukrepe, nista omenjen. ESF ni namenjen izključno prosilcem za azil. ESF moramo okrepiti in eh, povečati tudi oblikovati bolj očinkovito rabo sredstev iz AMIF-a in povezati različne ukrepe v koherentno evropsko strategijo. Zato moramo vključiti tudi lokalne in regionalne oblasti in deležnike iz civilne družbe, ki pogosto vodijo celotne programe. Komisija dela nad eh, tem in pričakujemo nov predlog za večetni finančni okvir in uravnotežen pristop na tem področju. Prav tako naj dodam, da Eh, vedno gre tudi za vprašanje politične občutljivosti, zelo težko je regionalnim in eh, lokalnim eh, oblastem in izvoljenim politikom sprejemati odločitve, glede eh, porazdelitve sredstev Evropskega eh, socialnega sklada za begunce in prosilce za azil na mesto za druge ranljive skupine v družbe. Zato moramo imeti močan pritisk z Evropske ravni, saj eh, bodo drugače prevladali interesi, kratkoročni volilni interesi. moramo biti politično nekorektni in jasno povedati, da je treba povečati delež za financiranje beguncev in prosilcev za azil. Drugače problema ne bomo rešili. Sicer pa hvala lepa za vaše prizadevanja, vaše poročilo bo prav gotovo koristno vplivali na delo našega odbora in celotnega Evropskega parlamenta. Se bomo v kratkem sprejemali pomembne odločitve pri načrtovanju sredstev, kar je po mojem mnenju, ključna tema, ko govorimo o teh vprašanjih. Hvala lepa. Hvala lepa. Iz GUE in zelenih niti iz FDD ne vidim nikogar, zato besedo predajam kolegu Martanu. Merci. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala lepa tudi gospe za predstavitev te študije, ki se nanaša na vključevanje beguncev v Grčiji, na Mačarskem in v Italiji očitno ste izbrali tri arhetipske države, ko gre za ta pojav. Večina beguncev namreč prihaja v te države. Najprej bi se vam rad zahvalil za intelektualno iskrenost v tem vašem poročilu. Številke so več kot zgovorne. Zelo malo je beguncev, kot vidimo, večinoma gre za gospodarske migrante. Hvala lepa. Vi ste tudi sami povedali, da gre tu za vstopna vrata, se pravi, gre za prehodne države. In glede na to, da gre za prehodne države, nimajo niti nobene možnosti. Lahko se držijo postopkov regularizacije tako da lahko ti imigranti lahko odidejo potem v drugo državo, v drugo namembno državo. Če sem prav razumel, to še posebej velja za Grčijo in Italijo, da bo treba storiti več na tem področju. Druga možnost pa je, da zaprajo vrata, da vse zaklenajo. To pa velja, če sem prav razumel, za Mačarsko. Ampak obstaja pa še drugi del kjer ste nekoliko vendarle zauzeli tudi politično stališče. Naj vas spomnim, da smo pred dvema letoma na javni predstavitvi sprejeli tudi predstavnike Evropskega rdečega križa in tudi predsednika mednarodne organizacije za migracije. Gospod je prišel iz Afrike, ne vem, predsedujoči, če se spomnite. In ta gospod nam je pojasnil, da migracije na letni ravni predstavljajo 60 milijonov posameznikov tudi oni so pravili raziskave in dokazali, da pri teh 60 milijonih 10 odstotkov migrantov cilja na evropske države, torej to je 6 milijonov ljudi. Istočasno pa je Rdeči križ uporabil enake besede kot vi in predhodni govorniki so uporabili besedo integracije, torej vključevanje. Rdeči križ je spostavil tri prednostne naloge. Prva – integracija. Druga – najti delo. In tretja – zelo presenetljivo – organiziranje združevanja družin. To je vendarle povedno in s tem odgovarjamo deloma tudi na vprašanje gospoda Rošfori, ali se bodo ti pravi begunci slejko prevrnili nazaj domov. Na vse zadnje ti pravi begunci predstavlja manjše število ljudi. Verjetno razumete, da me pojem vključevanje moti. Asimilacija je termin, ki bi meni bil ljubši. Zakaj me moti beseda integracija, vključevanje? Zato, ker želimo te ljudi za vsako ceno vključiti skupaj z njihovimi navadami in šegami. In to privede potem do komunitarizma. No, ampak to pa moti tiste, ki so že tam, ki imajo svoje tradicije. To je staro kot svet. Če greš v Rim, potem živi kot rimljani. Ne gre za to, da bi vključevali, gre za asimilacijo. In tu ste nekoliko zauzeli pristransko stališče, po mojem mnenju. Rekli ste, da so se prebivalci grdo odzvali. Zakaj so se grdo odzvali? Pač odzvali so se. Zakaj je bila to slaba, grda reakcija? To ste rekli za Mačarsko. Ja, Mačarska počne, kar pač lahko v tem trenutku. Gre za odziv, za legitimen odziv. Govorili ste o protievropskih gibanjih. Vse ni proti evropskih gibanj. So zgolj ljudje, ki ugotavljajo, da Evropska unija, ta tehnokratska struktura, očitno sprejema slabe odločitve, ampak Evropa obstaja, draga gospa. Saj ima 1500 letno zgodovino, ima svojo tradicijo, ni nobenega proti evropskega gibanja. Lepo vas prosim saj obstajajo tudi druge države kot Grčija. Vsi imajo takšne reakcije, takšne, ki jih vi imenujete slabe reakcije. Ampak vi zastopate tehnokratsko strukturo, Evropsko unijo. Evropska unija, komisija, komisarje, ki jih ni nihče izvolil, so tisti, ki pošilja Evropskemu parlamentu besedila zgolj v validacijo, v potrjevanje. Sve to veste. tako da so se ti ljudje povsem legitimno odzvali. Draga gospa, glede na to, da ste nam vi predstavili to študijo, iskreno rečeno mi je žal, da vam zastavljam vprašanje tako naumno, ampak namesto, da bi vsi ti ljudje šli preko Italije, Grčije in Mačarske, bi odpotovali preko vašega stanovanja, bi bili vi navdušeni, če bi se pojavili pri vas doma mislim, da bi imeli legitimen odziv v tem primeru, kajti vaš hladilnik, vaša spalnica, vaši otroci bi to doživljali in vi kot mati bi se seveda morali odzvati. Boj proti negativnim odnosom. Zahtevali ste več evropskih sredstev. Ja, to je vedno rešitev. Ja, zaključujem predsedujoči, mislim, da sem govoril pet minut, sedem minut. Ampak kdo bo plačeval vse to? Sredstva se povečujejo, ampak odkud prihajajo iz čigavega žepa? Vedno treba ponuditi tudi rešitev, tako da se tu strinjam z mađarskim kolegom, pa tudi gospod Rošfor je to omenjal. Prva rešitev je, da preobrnemo te migracijske trende. Ti ljudje prihajajo k nam, zato ker imajo interese, gospodarske interese. Enako velja naprimer za prebivalce v departmaju Savoja, ki hodijo na delo čez meje v Švico, ker je tam minimalna plača 3500 evrov. Te ljudi je treba zadržati v njihovih državah izvora, tam je treba izvajati politike sorazvoja ne pa da uporabljate socialni sklad in evropska sredstva za to, da vključujete in ne asimilirate te ljudi. Potrebujemo inteligentne politike sorazvoja za državami izvora. Hvala lepa, predsedujoči. Predstavniki skupin so zdaj dobili besedo, še 30 ste prosili za besedo, ampak prosim, da ste kratki, tako da bo tudi naša gostja lahko odgovorila na vaše vprašanje. Štirje ste se še priglasili. Kolega Tomas Manje prvi. Hvala, prihajam iz Nemčije in sedim poleg Mačara, prijatelja Adima, dragi Adam, če bi bilo tako, da bi se lahko skupaj eh, razumeli, eh, bi imel veselje reči, no to bomo zmogli. Eh, ampak leta 2015 smo sprejeli eh, begunce, ki so bili takrat na Mačarskem in dovolite, da opozorim na to oblasti. Na Mačarskem so prosile eh, Nemce, da postanemo aktivni, zato smo plačali visoko ceno, eh, kajti prišlo je preveč ljudi, ki niso bili kontrolirani eh, in prišli bodo čez eh, in mi smo bili ponosni na eh, slogan kultura dobrodošlice. Ne moremo reči, da sedaj ni več te eh, kulture. Adam, strinjam se s teboj, treba je bolj diferencirati begunci, ilegalni, ekonomski migranti, prosilci za azil in tako naprej. To je pomembno. Mi kot politično odgovorni moramo reči, diferencirajmo. Ne smemo vse vreči ven lonec, to ne bo funkcioniralo. Takrat sem bil v parlamentu pri poročilu Brando Benifej, integracija eh, beguncev na trg dela, eh, odlično delo, dosegli smo veliko skupnih kompromisov in sem pravzaprav ponosen na to. Eh, upam, da bodo mnogi ljudje, ki stresajo mnogo svojih predsotkov, kot smo pravkar slišali, da so to tako imenovane legalne reakcije, bedarija, rekel bi, poglejte si, kako gledajo te begunci brez spremstva, po poglejte, eh, kako eh, delujejo prostovoljci za to, eh, da bi omogočili te procese. To se mi zdi Eh, dobro, eh, ne smemo dopustiti radikalizacije. Ja, poštena razporeditev, ampak tudi solidarnost pri skupni razporeditvi in dejansko pazimo na to, eh, da ne bo prišlo do tega, da se bodo višegramske države združile proti ostalim. Tega ne smemo dopustiti. Govorimo o solidarnosti na mnogih področjih, se pravi, da moramo imeti skupno razdelitev kvot in skupno razdelitev pri stroških, kaj ti stvari ne morejo funkcionirati drugače. Samo tako imamo možnost. In zato mislim, da je bila študija zelo eh, pomembna in uspešna. Solidarnost ja, eh, skupnost ja eh, in pazimo na to, Eh, kar majhne grupacije formulirajo. Eh, prvič eh, niso tako močne, drugič se treba zoprstaviti radikalizaciji in reči moramo vse, kar delamo temeljino solidarnosti, se pravi, ne gradimo novih graj, ampak poskrbimo za to, da imamo skupne točke in da ne delamo z eh, manjšinskimi in večinskimi eh, odločitvami, da se zapiramo, eh, to ne sme delovati. Imel bi lahko še marsikaj zapovedati, vendar pa sem omejen na dve minuti. Hvala. Hvala, dragi kolega. Gospa Weber, dve minuti. Se upravičujem, ker vam omejujem čas. Hvala, hvala lepa. Najprej najlepša hvala za študijo in tudi za predstavitev 2000 let je minilo, odkar so ljudje hodili v Rim, tudi kot uh, eh, služni gladiatorji, marsikaj se je spremenilo v zadnjih je. Eh, 2000 let jih morali prevzeti dobro od rimskega imperija, morali pa bi tudi biti kritični od tistega, kar ni tako dobro. Imam določene težave za študijo. To je menil tudi gospod uh, Rošfor, pa tudi gospod Benefej. to, kar se je dogajalo z temi tremi državami v zadnjih letih, je bilo popolnoma nepričakovano. To je bila enkratna situacija. Te države niso bile nikoli tako soočene z eh, takšnim eh, valom eh, prosilcev za azil in beguncev in seveda niso bile pripravljene na to. Slišali smo veliko o vključevanju eh, beguncev, tukaj je bilo poročilo gospoda Benefija, poročilo iz eh, skupine Alde. Dejstvo pa je, da ko govorimo o sprejemu ljudi in eh, vključevanju teh ljudi, zato potrebujemo določeno znanje in v državah, ki niso bile soočene s takim stanjem prej, nimajo tega znanja, po drugi strani pa potrebujemo tudi denar. Če sem čisto iskrena, kar eh, me je motilo v času, ko je komisija prosila za solidarnost držav članic, pričemer se popolnoma strinjam, da potrebujemo solidarnost, ampak kar me je takrat motilo, je bilo dejstvo, da komisija sama ni bila pripravljena skočiti in pomagati tem državam ni pomagala nevladnim organizacijam, organom, ki so se morali ukvarjati s prijemom teh ljudi in jim razložiti, kakšno integracijo potrebujemo, kar zadeva izobraževanje, dostop do zdravstvenih storitev in tako naprej. Koliko je komisija dejansko uporabila za ta izjemni dogodek, ki se je zgodil pred nekaj leti? Hvala. Eh, Hvala lepa, gospa Šojdrova, dve minuti. Eh, Hvala. Eh, da ste mi dali besedo in sicer eh, zaznavam begunce kot ljudi, ne kot številke. Solidarnost eh, je nekaj samoumevnega. V tem migracijskem pritoku, ki smo ga doživeli, na prvem mestu je za politika varnost. To moram tukaj povedati. Ne morem ločevati varnosti od solidarnosti. Eh, vendar pa se zahvaljujem za to študijo. Študija je nekakšna podlaga, to, kar potrebujemo, so aktualne informacije. Eh, torej, nismo več leta 2017, eh, situacija se razvija. Eh, kako uspešna je integracija oziroma bo. Eh, zato potrebujemo aktualne informacije, eh, kako bomo lahko vključevali te ljudi na trg dela. Eh, konkretne informacije, ki jih imamo iz Grčije in ki bi jih želela osebno preveriti, je, da to ni bilo najbolj uspešno. Eh, še vedno tam obstajajo spremni centri, kjer se ti ljudje nahajajo in eh, to so ljudje, ki se ne izobražujejo ne gredo na neke nove kraje in prav tako se ne vračajo v državo eh, izvora, če zato nimajo pravice. Mislim, da je eh, nujno gledati na ta problem tudi z vidika podatkov, ki jih imamo iz leta 2014, sedaj pa smo leta 2018. In eh, ne nehno moramo opazovati aktualno situacijo, ki mislim, da je bolj kompleksna, kot pa nam to kaže ta študija. Hvala. Merci. Hvala lepa, gospa Morvaj. Köszönöm szépen, e, attól tartok, hogy... E, Hvala. E, gospod Tomas Mann, bojim se, da je Tomas Mann narobe razumel to, kar se je zgodilo leta 2014. Kot nemški Eh, državljan, se obnašate tako, kot da bi mačarski napravili ogromno uslugo eh, s tem, ko ste sprejeli več sto tisoč priseljencev, migrantov, beguncev. Eh, vi ste povabili te ljudi, gospa Merkel, vaša kanclerka. In tu je bila vaša kultura eh, dobrodošlice. Posod eh, so bili ti panoji dobrodošli. Eh, Eh, Mačari jih nismo povabili. Mačari so trpeli takrat, ko so ti ljudje preplavili vzhodno železniško postajo in vlake eh, v naših mestih, v Šegetu in v drugih mačarskih mestih. Po noči so zbujali eh, kmete na kmetijah v daleč odaljenih eh, krajih. Eh, hvala, tega ne potrebujemo več z vaše strani, niste nam napravili usluge, vi ste povabili te ljudi, potem jih pa spremite. Mi ne želimo imeti nič od tega. Tukaj ste govorili tako kot če bi nagovarjali opozicijske stranke na mačarskem, eh, ki želijo po 8. aprilu eh, sprejeti oblast. Eh, vi v Nemčiji in v Evropski uniji ste veseli tega, kar je povedal gospod Mann da prenehajmo z našim obnašanjem vlaganja veto, da pač Mačarska ne sme več eh, predstavljati ovir in eh, da boste nadaljevali z to migracijsko politiko, ki jo je razvila gospa Merkel eh, in EU e in ki je bila usiljena Mačarski. Dejansko upam, da bodo Mačari dovolj modri, da tega ne bodo dopustili. Eh, da si boste eh, izpolnili to vašo željo. Bog blagoslovi Mačarsko. Euh, v petih minutah še lahko odgovorite, gospa Samek, na teh nekaj vprašanj. Zagotovo ne boste uspeli odgovoriti na čisto vsa vprašanja. Uh... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zelo zanimiva razprava je bila to. Naj povdarim, da smo upravili študijo nismo pripravljali ideološko barvenega poročila. Pogledali smo si podatke, ki so bili na voljo in informacije, ki so bile na voljo. Na začetku smo eh, si razjasnili terminologijo, tako da je vsak vedel, o čem govorimo. Šlo je za integracijo, za vključevanje beguncev. kot smo povedali, smo govorili predvsem o Grči, Italiji in tudi Mačarski in morali smo razlikovati med prosilci za azil in begunci. Priznani eh, begunci namreč imajo pravico, da ostanejo v državi, v katero so prispeli in imajo pravico do dostopa vseh eh, storitev, ki so na voljo v tej državi, ker imajo priznan status begunca kar pomeni, da so bežali pred lakoto, preganjanjem in podobno. Azil je nekaj drugega. Prosilci za azil zaprosijo za status, pridejo v neko državo in potem je treba slediti določenemu postopku v državi, v katero e, pridejo in ta postopek e, potem razčisti, ali lahko dobijo status ali ne. V okviru tega postopka ti ljudje potrebujejo neko bivališče. Hitrejši kot je postopek, boljši, boljše je. Če dobijo priznan eh, status, eh, lahko začnemo z ukrepi za njihovo vključevanje. Če je postopek eh, predolg, v večini držav prosilci ne morejo delati in to predstavlja težavo lahko upravljajo kako prostovoljno delo, lahko se odeležujejo jezikovnih tečajev ali kaj podobnega. Torej, možnosti so. Naj povem, da smo zelo jasno uporabljali terminologijo podatki, so jasno razdeljeni na prosilce za azil, na begunce in na migrante na splošno. Včasih nimamo eh, podatkov, imamo samo podatke o migrantih, eh, v kar pa so vključeni vsi torej imamo zelo splošno skupino migrantov v določenih primerjih, kar zadeva stroške. Šlo je za pregled eh, gradiva, ki je bilo na volje v teh teh državah. Nismo mogli natančno preračunati stroškov stroškov sprijema in eh, vključevanja v teh treh držav. Pogledali smo si samo, eh, kakšna podpora obstaja strani evropskih skladov kar zadeva politike vračanja. Te politike niso namenjene beguncem. Beguncev ne moremo vrniti v njihove države zaradi tega, ker so ogroženi, če bi se vrnili v svoje države. Tako da moramo vedno jasno vedeti, o čem in o kom govorimo. Kar zadeva negativni odnos, nikoli nisem govorila o slabem odnosu, govorila sem o negativnem odnosu. ljudi znotraj študije in povedala sem tudi, da to lahko razložimo. Te države so se namreč soočale z velikim valom eh, beguncev. Zato je mogoče razumeti, odkot eh, ta negativni odnos. Tukaj ne sodim, pravim pa, da je treba nekaj v zvezi s tem storiti. Nekaj bi še povedala o podatkih, najnovejših podatkih. Študijo smo naredili lansko leto, imeli smo podatke do junija 2017. Zdaj imamo že na voljo podatke do 2017. prve mesece za 2018 glede prihodov, ki kažejo, da, prihodi, da se prihodi zmanjšujejo, še vedno pa imamo e, še zelo veliko prosilcev za azil, ki še vedno čakajo na to, ali bodo dodobili priznani status ali ne. Problem s temi ljudmi je, da dokler odločitev ni sprejeta, visijo v zraku, so v nekem vakumu in čakajo, na eh, neki izite, ne morejo delati na ničesar. Zato bi morali razmisliti o tem, kakšno politiko lahko oblikujemo za vključitev teh ljudi v eh, neke projekte, tako da bo lahko prispevali kaj k lokalni skupnosti, v kateri živijo. No, mislim, da lahko s tem zaključim. Hvala. Merci, madame. Hvala lepa, gospa. Naslednji sestanek bo 27. marca in sicer ob pol treh začnemo. Hvala lepa tudi tolmačem za upravljeno delo. Lep prostanek dneva.